koli prej v zadnjem desetletju, da je tudi brezposelnost padla. Kljub temu pa se izpostavljajo nekatere negotovosti, ki vplivajo na gospodinstva. Namreč problem je v tem, da se vedno več gospodinstv zadolžuje, zato ker dobijo hitra posojila, kjer so obresti na ravni stotih ali celo tisočih odstotkov, kar pomeni, da morajo gospodinstva najeti nova posodila, To pa pomeni, da gre lahko posameznik zaradi pretirane zadolženosti tudi v zapor. Tu je huda tragedija, ki se dogaja v gospodinstvih. Mislim, da zaradi tega trpijo posamezniki, odnosi med posamezniki in tudi njihovo zdravje. Storiti bi morali več, da zaščitimo vse te potrošnike, ki jih banke in druge institucije izkoriščajo. Dolgo časa že prosim za boljšo zaščito vseh tistih, ki so vzeli hitra posojila. Najlažji način, kako se tega lotiti, pa je, da to vrstna posojila v celoti prepovemo. Hvala. Hvala lepa, kolega Schaffhauser. Monsieur Draghi, permet... Gospod dragi, dovolite mi, da izrazim občudovanje do vas. Res imate jajca. Tik pred finančno krizo, ki se napoveduje, vsaj vsi strokovnjaki jo napovedujejo, vi pa pravite, da je vse lepo in prav. Saj veste, oziroma vsaj vedeti bi morali, da potrebujemo zvezdni proračun za evro, Ampak tega proračuna nihče ne želi. Imeli ste možnost in sicer, da uporabite Evropsko centralno banko in eh, projekt Majštada predsednika IBEJA in tudi italijanskih zavarovalnic, da financirate realno gospodarstvo v državah na jugu Evrope. S tem bi lahko odpravili razlike. Nemci te politike niso želeli v letu 2012. Danes pa ste kupili 200 36 milijonov javnega dolga, se pravi več dolga, manj ustvarjanja bogatstva, več primankljaja. To je popoln polom. Hvala lepa, kolega Marijas, za minuto. Gospod Dragi, evroobmočje nujno potrebuje hitre spremembe. Opustiti moramo pakt stabilnosti. Evropska centralna banka bi morala postati posojilo dajalec, na katerega se obrnemo samo v skrajni sili. Države bi morale imeti svojo valuto, voditi bi morale svojo valutno politiko. vrednost valute pa bi morala biti enakovredna sredstvom, ki jih ima vsaka posamična država v ECB-ju. Trenutno pa je samo Nemčija tista, ki diktira politiko na tem področju. Evropska centralna banka in vi osebno ste pravzaprav dolžni opravičilo grškim državljanom. Vi in trojka ste nas obremenili z vsemi temi memorandumi samo zato, da bi rešili tuje banke. Nun E Gospod predsedujoči, Evropska centralna banka je porabila štiri trilijone evrov, torej več, kot je vreden, eh, nemški BDP. To je bil poceni denar, to je koristilo Franciji in Italiji ki nista upeljali nobenih strukturnih reform. Države pa se zdaj soočajo z visoko stopnjo brezposelnosti, brezposelnosti mladih in visoko stopnjo dolga. Pokojninski skladi so zašli v težave zaradi nizkih obrestnih mer, da ne omenjam tega, da vrčevanje praktično ne obstaja. Evropska centralna banka je preveč meha v svojih politikah. Občutek imam, da bomo kmalo dobili stavljen zelo visok račun za vse to, glede na to, da gospodarstvo ne gre tako dobro. Mislim, da bi se morale vlade lotiti izvajanja reform, pa ne zgolj površno. Potrebujemo bolj učinkovito gospodarstvo, boljše pobiranje davko, predvsem pa potrebujemo naložbe v ljudi. Hvala. Zdaj smo pri postopku pritegnite pozornost predsedujočega. Samo en kolega se je prijavil, kolega Borgecio. Akcioni legali vario genere. Ki... 650 primerov je bilo sproženih v ok zopr zoper različne evropske institucije, tudi zoper enotni mehanizem, zaradi tega, ker so ti posamezniki zašli v težave. Mislim, da so to podatki, ki bi nas morali vse skrbeti. Res bi vas rad opozoril na to vprašanje, ki se ga nihče ne loteva, kljub temu, da smo pozvonili z vsemi zvonci, alarm je sprožilo tudi računsko sodišče. Evropski finančni sistem je zastav, predvsem zaradi dolgih postopkov, ki se vodijo v bankah, ki jim grozi propad. Se vam ne zdi, da ste s tem pretirano obremenili odbor za reševanje, kot tudi Evropski svet in komisijo? Mislim, da bi morali biti jasni v svojih besedah in tudi reči Bobu Bob. Zlasti, ko se pogovarjate z nami, mi zastopamo realne ljudi. V realnem gospodarstvu pa ste ustvarili pravi masakr. Hvala lepa, zdaj pa podpredsednik komisije, gospod Dombrovskis. Gospod predsedujoči, spoštovani predsednik, dragi, spoštovane članice in člani parlamenta. Uvodoma sem izpostavil to konstruktivno sodelovanje z Evropskim parlamentom in ECB-jem. To sodelovanje se je še dodatno okrepilo v zadnjih letih. Poročilo gospoda Mata pa kaže, da sodelovanje še naprej dobro poteka. V teh sklepnih pripombah pa bi se rad dotaknil točk, ki jih omenja tudi poročilo. V poročilu je govora o tem, da potrebujemo finančno integracijo med drugim potrebujemo tudi to, če želimo izboljšati delovanje naših monetarnih politik. S tem pa prehajam tudi na dokočanje monetarne unije in bančne unije. 13 zakonodajnih predlogov je komisija predstavila v okviru Unije kapitalskih trgov. Samo tri predloge smo sprejeli. Političen dogovor pa je bil sklenjen še o dveh predlogih. Zato računamo na vašo podporno tudi za Unijo kapitalskih trgov. Mislim, da bomo s tem prispevali k bolje povezanim eh, kapitalskim trgom. S tem pa bomo tudi evro bolj uveljavili na mednarodni ravni kot valuto. Hvala lepa. Zdaj pa besedo predajam gospodu Dragiju, ki bo tudi zaključil razpravo. Potem pa besedo dobi še poročevalec Mato. Hvala lepa, hvala lepa vsem, hvala lepa tudi poročevalcu gospodu Matu za pripravljeno poročilo. Hvala lepa za vse prijazne besede in čestitke, ki ste jih naslovili na ECB. Odzval pa se bom tudi na kritične pripombe, kar zadeva EDIS. Evropska centralna banka je vedno podpirala EDIS, vedno je podpirala sistem zajamčenih vlog. Tri pripombe s tem v zvezi. Ne glede na to, katera pot nas bo pripeljala do EDISA, naš ključni cilj je, da bo EDIS poenoten. To bi morali vedno imeti pred očmi. Pot, ki vodi do tega cilja, ne bo enostavna. Različna pogajanja nas čakajo, drobni koraki naprej, težave, ampak pomembno je, da se gibljemo naprej v smeri končnega rezultata. Na to ne smemo pozabiti. Vi se boste odločali o tem, kako naj stopamo naprej. Pomembno je, da ne glede na to, kako se boste odločili, ne smete s svojimi odločitvami kakorkoli ogroziti končnega rezultata. Tretja pripomba glede Edisa pa je naslednja. Na tej poti ne bomo dosegli jasnega napredka, razen če ne bomo znatno zmanjšali tvegan povsod. Velik napredek smo mimo grede dosegli, kar zadeva tveganja, ampak kljub temu moramo storiti še več. Evropska centralna banka je večkrat in ob različnih priložnostih tudi pokazala, da je deljenje tveganj tisto, ki samo po sebi prispeva k zmanjševanju tveganj. Se pravi, to sta ti dve bergli, na kateri se moramo opirati na poti, ko hodimo do svojega cilja. Več vprašanj se je nanašalo tudi na to, kakšen gospodarski učinek so imele politike Evropske centralne banke primerjave ste podajali v zvezi z eh, neeuroobmočjem, z preostalimi deli sveta? Pravite, da je drugot po svetu situacija čudovita, da je bilo enako tudi pri nas, preden smo uvedli evro. No, tudi sam sem podal nekaj primerjav, In te moje primerjave niso privedle do fantastičnih rezultatov. Še posebej rezultati niso bili fantastični za tiste države, ki se danes najbolj pritožujejo zaradi tega, ker so v evroobmočju. Primerjali ste nas z ZDA. Stopnja zaposlenosti v evroobmočju leta 1998, ko je bilo v evroobmočju 19 držav je bila 58 odstotkov. Zdaj, ko nas je v evroobmočju 19, je bila stopnja zaposlenosti 67 odstotna. V ZDA je v istem obdobju stopnja zaposlenosti padla za skoraj en odstotek. Ustvarili smo 19,8 milijonov novih delovnih mest, v ZDA pa 17,2 milijona. Ampak bodimo raje previdni pri teh primerjavah, ker je treba najprej preveriti, ali primerjamo isto. Kadarkoli me vprašajo o stranskih učinkih monetarne politike v evroobmočju, podam odgovor, da je ključni stranski učinek v obdobju 2013 ko je bila situacija na najnižji točki, in danes ta, da se je ustvarilo 9,6 milijonov delovnih mest, kar je več kot kadarkoli prej. To je glavni stranski učinek. Druga vprašanja so se navezovala na to, kaj se dogaja z tveganjem na področju finančne stabilnosti. Res je, da v nekaterih območjih znotraj evroobmočja ugotavljamo, da so evalvacije malce razpotegnjene, zlasti ko gre za nepremičnine, ki so precenjene. Vidimo, kaj se dogaja z stanovansko politiko v nekaterih državah, kako so stanovanske cene tam prenapihnjene, potem je tu trg obveznic. Tu se pojavljajo tveganja, ampak ali res katero od teh tveganj povzroči sistemsko finančno krizo? Odgovor, ki smo ga dajali do sedaj, je ne. Seveda spremljamo situacijo zelo skrbno in odgovora na te lokalne izzive ne bomo našli tako, da bomo spremenili monetarno politiko, temveč tako, da bodo nacionalne vlade spremenile makrobonitetno politiko. Nacionalne vlade so tiste, ki sprejemajo nacionalne instrumente v sodelovanju z Evropsko centralno banko. Več vprašanj se je dotikalo tudi vprašanja, kakšno vlogo sploh igra ECB. Evropska centralna banka ima neko splošno vlogo, ki jo mora odigrati, ne mora pa odigrati vlog vseh ostalih. Evropska centralna banka ima zelo omejeno funkcijo, ukvarja se z monetarno politiko. Natančno imamo tudi opredeljen mandat, znotraj katerega lahko to delo opravljamo. Ne moramo opravljati dela na mesto nikogar drugega. večkrat sem že povedal, tudi danes do povdne, da vse članice evroobmoče še niso v celoti izkoristile oziroma okusile prednosti, ki jih prinaša evro. Iz dveh razlogov. Kot prvo, najprej je treba v teh državah izpeljati reforme, ne glede na to, ali so te države v evroobmoču ali izven območja. Opraviti je treba nujno potrebne reforme nimamo pa enotnega načrta s tem v zvezi za vse države. Stvari se spreminjajo iz ene države do druge. Vsaka država ima svojo zgodovino. To je osnova. Če ni reform, ni rasti. Potem so pa tu še posamične težave oziroma nedokončani deli znotraj monetarne in bančne unije tako da bi najprej morali zaključiti z delom, o katerem smo se že dogovorili, kot prvo bančna unija. In kot drugo, hitreje moramo napredovati tudi pri oblikovanju unije kapitalskih trgov. Tretje, zgraditi moramo fiskalne zmogljivosti. Če bomo opravili prvo in drugo nalogo in Evropski parlament je tu odigral izjemno pozitivno in konstruktivno ulogo, vsakič, ko smo opravljali razpravo s tem v zvezi, Če bomo torej opravili točko 1 in 2, potem bomo v veliko boljšem položaju, kot smo bili. Tudi, če nam bo vzelo malce več časa, da oblikujemo fiskalne zmogljivosti. Tu se bo delo verjetno zavleklo zaradi političnih vprašanj. Kaj lahko ECB stori v primeru konkretnih posojil, ki so jih banke ponudile državljanom? Na splošno gledano ECB ne more storiti ničesar s tem v zvezi, ker so za to pristojni nacionalni organi. Večinoma gre za vprašanja, ki se dotikajo varstva potrošnikov, torej nacionalni organi za varstvo potrošnikov so tisti, ki bi morali spremljati posojilne pogoje. Na splošno gledano pa velja. In to velja tudi za tiste države, kjer imajo hude težave z neuspešnimi posojili, ki imajo hude socialne posledice. Pri neuspešnih posojilih gre vedno za dve vrsti dolga. Imamo običajen oziroma strateški profil posojilojemalcev in drug profil posojilojemalcev, ki je profil socialno ogroženih posojilojemalcev. Mi bi morali revnim, ki svojih dolgov ne morejo odplačati, pomagati. Zato bi morali ločevati to dvoje. Nikar ne stori škodo bančnemu in finančnemu sistemu. Dajti rezultat tega bo zgolj to, da banke ne bodo več mogle posojati zasebnemu sektorju. Raje pomagajte tem revnim, ki ne morejo poplačati svojih dolgov. Več kot eno vprašanje se je nanašalo na to, ali nas čaka naslednja recesija. Če nas res čaka naslednja recesija, ali ima ECB instrumente, s katerimi se lahko tega problema loti? Odgovor je da. Ne pozabite pa, da imamo negativne obrestne mere, da pričakujemo, da se stanje ne bo spremenilo še kar nekaj časa. Čeprav smo sprejeli odločitev, da bomo prenehali z neto kupovanjem sredstev, smo se tudi odločili, da bo trenutna zaloga ostala takšna, kot je, še kar nekaj časa. Kaj to pomeni? To pomeni, da ko bodo obveznice dospele, jih bomo ponovno kupili. Kaj to pomeni, v številkah. Še naprej bomo kupovali letos in naslednje leto 15 milijard obveznic vsak mesec. To smo počeli v zadnjih treh mesecih zadnjega leta, bolj ali manj. Več kot eno vprašanje se je nanašalo na to, ali je naša monetarna politika pomagala tudi pri lasniškem kapitalu. Mi smo se poglobili v to vprašanje, preverili smo, kakšen je vpliv monetarne politike na porazdelitev prihodkov oziroma na porazdelitev bogatstva. Jasno je, da ima vsaka monetarna politika tudi vpliv na distribucijo, na prerasporeditev. Ko se spremenijo obrestne mere, se spremeni odnos si med mladimi in starimi, med posojilodajalci in posojilojemalci kupovanje sredstev in kvantitativno sproščanje pa so otipljivi ukrepi. Cena oziroma vrednost sredstev se poveča in običajno sredstva kupujejo tisti bolj bogati. Vprašanje pa je, ali s to svojo politiko škodimo prerasporeditvi pozitivnih rezultatov. Odgovor je ne morda se kratkoročno gledano prerasporeditev malce poslabša. Ampak kaj je tisti dejavnik, ki najbolj škoduje pravični porazporeditvi? Brezposelnost. Monetarna politika ECB je bila uspešna predvsem pri spodbujanju rasti zaposlovanja. To sem povedal že na samem začetku. Spraševali ste me tudi o tem, ali imajo MSP-ji dostop do posojil. Ali je naša politika kakorkoli omejila, preprečila, skrčila dostop MSP-jev do posojil? Odgovor je nikakor ne. Gre za program korporativnih obveznic in tudi program kvantitativnega sproščanja. Ta dva programa sta v bilančnih stanjih bank omogočila, da banke lahko posojila dajajo tudi MSP-jem. Ko smo začeli z LTRO, mimo grede, LTRO niso posojila brez pogojev. LTRO in Teltro so posojila bank pod določenimi pogoji. Banke posojajo podjetjem skladno z realnimi pogoji. Ne vem, odkje te vaše številke, da 29 od 100 evrov pride v realno gospodarstvo. Še ena zanimiva ironija pri vaših vprašanjih. Slišimo sicer, da je monetarno spremljanje primankljaja ključ za rešitev vseh problemov. To je eno od vprašanj, ki smo jih že slišali. Pravzaprav je osupljivo to, kar pravite. Ko je bilo monetarno financiranje na voljo za države, ki so obsežno uporabljale monetarno financiranje še pred evrom, se je situacija precej poslabšala. V teh državah so imeli potem visoko stopnjo inflacije, brezposelnost je bila višja kot v tistih državah, ki niso uporabile monetarnega financiranja. Na kratko o tem. Paradoks pa je, da večkrat slišimo o rešitvi monetarnega financiranja strani tistih, ki so bili proti temu, ki so do včeraj še verjeli, da je to vrstno financiranje pravi zločin. Mislim, da sem odgovoril na večino vprašanj. Še par besed o tem, kakšne so naše perspektive? Če bi danes naredili posnetek stanja, statičen posnetek, bi še vedno ugotovili, da se potrošnja krepi, naložbe se krepijo, naložbe podpira tudi naša monetarna politika, izvoz sicer raste malce počasneje, ampak je kljub temu v relativno dobrem položaju, trg dela pa je še naprej močen. Ampak vse to se dogaja ob vse nižjih stopnjah rasti. Prijeli smo podatke ki kažejo, da bo rast veliko niže in da bo trajala veliko dlje ob teh nizkih stopnjah, kot smo pričakovali. Na začetku smo imeli na voljo sicer nekoliko niže napovedi, mi še naprej pravimo, da je prišlo zaradi začasnih negativnih dejavnikov tudi do upada teh napovedi o rasti zaradi problemov v posameznih državah ali sektorjih. Eden od primerov je naprimer upad v avtomobilski industriji. Potem so pa tu še nekateri bolj stalni dejavniki, ki upočasnjujejo rast. In ti razlogi se bodo obdržali. En razlog je, da je bilo leto 2017 dokaj izjemno leto v primerjavi z zgodovinskim povprečjem. Zato smo se vrnili na to pot nižje rasti. Vprašanje, ki bi si ga morali zastaviti, pa je, ali gre za krivuljo navzdol ali smo v fazi, ko nas čaka recesija. Mi pravimo, da gre zgolj za upočasnitev, ki ne bo privedla do recesije, bo pa lahko ta upočasnitev trajala dlje, kot smo to pričakovali. In od česa je odvisna ta upočasnitev, koliko časa bo trajala? Vrniti se moramo nazaj na začetek in se vprašati o tem, kateri dejavniki so tisti, ki upočasnjujejo rast. Dejavniki so večinoma povezani z upočasnitvijo gospodarstva na kitajskem, potem so tu še geopolitične negotovosti. Zato bi se morali seveda vprašati, koliko časa bodo te geopolitične negotovosti še obstajale. Geopolitične negotovosti pod vprašaj postavljajo vse tiste stebre, na katerih temelji ureditev, ki se je uveljavila po drugi svetovni vojni. Pod vprašaj postavljajo tudi Evropsko unijo. Vse je povezano tudi z brexitom, potem s trgovinskimi napetostmi v odnosu s Kitajsko, potem je tu zanikanje večstranskega sistema. Ugotavljamo pa, da se določene stvari izboljšujejo, nekatere pa se slabšajo. Rezultat tega pa je, da vsaj v bližnji prihodnosti bistvenih sprememb ne bo, še naprej bomo priča negotovosti, ki spreminja svojo naravo, to pa seboj prinaša določene stroške in posledice. Manjše zaupanje med potrošniki, med podjetji in nasplošno. Zato zdaj ocenjujemo, kakšna je trenutna situacija. Uh, Gospod predsedujoči, zdi se mi, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Če sem kakšnega izpustil, se opravičujem. Najlepša hvala hvala lepa predsednik draghi za zaključek razprave pa še enkrat poročevalec gospod mato gospod draghi que me alegro de su presencia aquí aunque hoy yo Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zelo sem zadovoljen, da je z nami gospod Dragi. Danes je to postala, postalo pravzaprav neko zaslišanje, ne pa analiza letnega poročila. Zelo pozitivno je to, pohvalili ste dejavnosti našega parlamenta. In zahvaljujem se tudi podpredsedniku za pozitivno Eh, analizo poročila in kolege, ki so govorili pred menoj, tudi tiste, s katerimi se sicer ne strinjam. Strinjam se za gospodom Dragije. Ne smemo biti zadovoljni sami nad sabo, ampak bolj moramo ukrepati in se opremiti z instrumenti, zato da se soočimo z novimi krizami. Dovolj imamo že izkušen v krizah in torej ne smemo ponavljati istih napak. Imamo trdnejšo monetarno unijo, ostajajo pa nekatere vprašanja, ki so že odprta, na katere ste že uh, omenili, Edis, NPL in tako dalje. Veliko vidikov je treba pogumno se lotiti. Strinjam se tudi, da je treba zmanjšati tveganja in jih porazdeliti. To mora potekati z roko v roki. Torej, moramo poudariti tri točke, ki so prejele soglasje tega parlamenta. Nadaljevati z večjo finančno integracijo prek uh, Unije kapitalskih trgov. To bo omogočilo več, boljšo finančno politiko in zagotovilo večjo stabilnost. Ravno tako je treba upoštevati cilje stabilnosti v sredozemskih politikah in vemo, da je ECB ostaja v okviru pariškega sporazuma in mora spoštovati te cilje. Potem nekaj, kar je omenil že gospod Dragi, delo, ki ga je opravila ECB na področju preglednosti njenih politik. In uh, zlasti je treba upoštevati, da je ECB neodvisna pri svoji monetarni politiki, tako kot pravijo pogodbe. Torej, uh, trikotnik, uh, uh, ta trikotnik je ključnega pomena. Hvala. Hvala, kolega Mato. Zdaj smo zaključili z razpravo. Glasovanje bo potekalo jutri. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Torvalds, bančna unija, letno poročilo za leto 2020. 2018, poročevalec 4 minute. Herr Tak, Herr Talman, Rade, Komisionar. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo sem žalosten, ker nas bo Mario Dragi sedaj zapustil, ravno ko smo začeli z razpravo. In uh, bil sem razočaran, ko sem prisluhnil razpravi, prejšnji razpravi. Zdi se, da nekateri kolegi so pozabili na preteklost iz zadnjih uh, desetletij od druge svetovne vojne. Če pogledate, uh, kaj se je zgodilo v ekonomiji po letu 1945, vidite, da gre v glavnem za vrsto devalvacij in uh, ekonomskih napak. Tukaj, tako, to se je zgodilo v, na Finskem in tudi v drugih državah. leta 1956, se spomnite, da je bilo Združeno kraljestvo v hudih težavah. In od tedaj so problemi z devalvacijami in valutami se samo nadaljevali. Willy Brandt je bil mlad socialdemokratski politik v Nemčiji takrat. In ko berem to, kar je povedal takrat, Izrazil je svoje zaskrbljenost zaradi tega, ker se ni bilo mogoče rešiti problemov, gospodarskih problemov v Evropi. Takrat je predlagal, da bi evropske eh, države morali rešiti svoje težave tako, da bi ustanovile Evropski monetarni sklad. Predlagal je, da 20 odstotkov njihovih eh, re, eh, valutnih rezerv bi šlo za to, da bi oblikovali neko rezervo za bodoče rešitve. Seveda pa je to, je obstajal tudi pogoj in to je, da bi se morali naučiti, da se držimo pravil in takrat so se pojavile težave. Mislim, da je zelo zanimivo, če pogledamo citate Vilija Branta. Govori o valutnih vprašanjih, govori zlasti o Nemčiji pravi, da je železno pravilo med eh, valuto in denarjem se je vedno znova ponavljalo. Od tedaj, od tega govora Willyja Brandta smo bili priča vedno večjim problemom z valutami v evropski monetarni politiki. In to je eden izmed razlogov, zakaj smo oblikovali evro pred 20 leti. Sedaj imamo bolj robusten sistem, kakor kdajkoli prej. Je ta sistem, ali ta, je ta sistem neprepusten, je pripravljen na vse šoke, s katerimi bi se morda soočil, kar, čemu smo bili priča leta 2008 in 2009 smo vedeli, da sistem ni bil kos šokom, ra, zlasti še Evropska bančn, bančni sistem. Vendarle pa smo oblikovali pravila, tisti, ki sledijo ekonomskim pravilom v zadnjih desetih letih, so opazili, da ko je španska banka Banko Popular ni, ve, ni mogla več uh, plačevati, uh, svojih dolgov, je bilo to uredno rešili. Ravno tako neka druga banka, ki je. Uh, Kateri administracijo je vodila Evropska centralna banka. Torej, imeli smo težave, imamo slaba posojila, ki niso bila odplačena in druge probleme, vendar pa smo v boljšem stanju sedaj, kot smo bili pred 50 leti. Najlepša hvala. Vielen Dank, Herr Kollege Torvalds. Hvala, kolega Torvalds. V imenu komisije, komisar Dombrovskis. Gospod predsedujoči, dragi poslanci, najprej bi se hotel zahvaliti gospodu Torvilcu za njegovo poročilo o bančni uniji. Poročilo nam nudi poročilo o tem, kako nam je bančna unija pomagala pri enotnem eh, trgu, pri finančni stabilnosti in pri enakih pogojih. Za vse veliko je bilo dosežena na regulatornem in nadzornem eh, področju za finančne institucije, vendar pa delo še ni končano. Dokončanje bančne unije je eno izmed prioritet Evropske komisije in pozdra zato pozdravljamo poročilo in to, da poudarja, da se je treba prizadevati k temu cilju. Od razprave lanskega leta smo dosegli nekaj uprijemljivega napredka. Prvič imamo sporazum o bančnem svežnju. Ehm, tudi parlament se je za to pogajal, bančni svežen krepi previndvestni svežen in um, za čase krize in seveda tako prihranimo davkno, dav, denar davkoplačevalcev. Delo še poteka in eh, prizadevali si bomo za dokončanje, vendar pa upamo, da bo parlament imel končno besedo še preden se razpesi. Ravno tako smo dosegli napredek pri akcijskem načrtu, ki ga je svet sprejel julija 2017, kako se soočiti z slabimi posojili in komisija je sprejela različna sporočila in predloge. In uh, Roberto Gualtieri in še nek drugi so se ravno tako pogajali, pogajali z eh, svetom o teh slabih posojilih in podatki kažejo, da leta 2018 je bančni kapital kapital se, še, se je izboljševal eh, in izpostavljenost bank se je manjšala. Obenem pa se bančni sektor krepi. Komisija je vesela, eh, da se je povsod to izboljšalo, banke so eh, in politiki so pri tem veliko pomagali obenem pa raz, različne eh, različne ravni MPO-jev, eh, s tem se je treba lotiti in, eh, in jih začeti izvajati. Ravno tako smo bili priča številnim škandalem pri pranju denarja leta 2018 in komisija je pripravila zakonodajni predlog in je pripravila sporočilo, da bi okrepili eh, evropski okvir za boj proti pranju denarja. In eh, ravno tako imamo nadzorne eh, oblasti in se borimo proti pranju denarja. Pozdravljamo tudi stališče Evropskega parlamenta in njegovo in Karasovo poročilo. Ravno tako računam na vašo pomoč pri pogajanjih glede tega svežnja do še pred koncem tega parlamenta. Potem še naslednji problem in sicer leta 2018 je komisija pripravila predlog za regulativni okvir za um, javnostne papirje za um, jamstvom države in treba je okrep, eh, treba je oblikovati enake pogoje, pogoje za vse um, na trgu in to je odraženo tudi v našem sporočilu Fintech in pripravili smo tudi akcijski načrt in eh, pobude za to, da bi okrepili tudi odpornost. Torej, kljub vsem korakom naprej pa še nismo dosegli cilja, veliko je treba narediti o skupni varovalki za eh, mehanizem za reševanje in ravno tako pozdravljam poročilo, ki poudarja o tem, da je treba še naprej delati na tem. Kar pa zadeva skupno varovalko, tukaj smo naredili korak naprej. Eh, decembra, decembra 2018 smo sprejeli ukrepe, ki jih je treba sedaj začeti izvajati do polovice tega leta. In eh, Ravno tako je treba nadgraditi evropski stabilizacijski mehanizem, ki ga je treba ugraditi v ta okvir. In uh, treba je seveda tudi demokratično nadzirati vse dejavnosti. Nismo pa naredili toliko napredka pri Edisu, uh, in pri bančni eni, uniji in zato upam, da boste pripravili eh, poročilo še pred volitvami, zato da bi pokazali svojo podporo temu projektu. In upam, da se boste ukvarjali za bančno unijo, kot, eh, da boste na to gledali kot pomudo, ki gre v prid vsem. Veliko smo storili od začetka krize in to ima velik vpliv na gospodinstva in podjetja. Obenem pa smo odgovorni tudi za to, da bančna unija še ni končana in zato moramo učinkovito uporabiti naš denar in čas in narediti oprijemljive napredke k dokončanju bančne unije. Hvala. Hvala, komisar Dombrovskis. Na vrsti je kolega Hukmark, minuta in pol. Hvala poročevalcu in najlepša hvala vam, gospod komisar. Mislim, da danes, ko smo praznovali 20. obletnico, ko praznujemo 20. obletnico evro, je posebno pogledati, pogledati, koliko stvari se je v zadnjem času spremenilo. Finančni trgi, um, pri finančnih trgi gre za to, da sprejemajo, analizirajo in porazdelijo tveganja. In različni koraki pri bančni uniji, če pogledamo, imamo sedaj boljše priložnosti za analizo tvegan. To je ena izmed prednosti BRD-ja, pa tudi ustanovitev nadzornega organa. Bolj varni smo pri tem, da lahko sprejmemo tveganja, vedno lahko pride do krize. Vprašanje je, kako se jih bomo lotili in kako bomo išli iz teh kriz. Ustanovitev eh, varovalke, pa tudi boljša zakonodaja glede slabih posojil, bolj del te rešitve. In treba je tudi mm, pojasniti, da vsaka investicija v banke pomeni tveganje in potem uh, tvaganja, tveganja BRD in vse to, to so dobri predpogoji za ekonomijo Evropskega unija, zato da se bo lahko spopadila z novimi krizami in lahko išla iz njih v boljši formi kot uh, pri prejšnji krizi. Zato bi se želel zahvaliti poročevalcu in komisiji. Res je, da moramo še veliko postoriti, ampak ne smemo uh, podcenjevati vsega, kar smo dosegli. Hvala hvala kolega hkmark kolega fernandes minuta in pol dober večer vsem skupaj hvala gospod predsedujoči in hvala gospod podpredsednik komisije želel pa bi se zahvaliti tudi nilsu torvalcu poročevalcu za njegov za sodelovanje in vsi poročevalci v senci smo si prizadevali, da smo dosegli ta sporozum, o katerem bomo glasovali jutri. Želel pa bi povdariti, da to poročilo, kjer govorimo o delovanju bančne unije, je treba končno dokončati institucionalni okvir bančne unije. Ta parlament si je, je naredil velik korak naprej v zadnjih mesecih za zato za zmanjševanje tveganj. Bančni svežen in uredba, kar zadeva um, slaba posojila, vendar pa si moramo še prizadevati za to, da bomo dokončali uh, režim uh, jamstva ulog za bančno unijo. S tem bomo zagotovili um, Eh, javni dolg bo tako postal bolj varen. In potem tudi varovalka, backstop, ki mora eh, pomagati eh, celotnemu sistemu. Veliko smo naredili tudi pri zmanjševanju tvegan, ampak sedaj bi želel prositi parlament, da bi izkoristil teh štiri mesece dovolitev za to, da bi se pogajal in dokončal jamstvo za vloge. To je ključnega pomena, da se izognemo krizam, kakor smo jih videli v zadnjih desetletjih. Kolegi Ošok. Hvala lepo, gospod Fernandez. Za eno minuto, kolega Ošok. Hvala, gospod predsedujoči, dame in gospodje. Hvala poročevalcu za zelo uravnoteženo poročilo, ki upošteva stališča vseh skupin. Podarjam, da je tu predvsem pomembno, da se izpostavlja tudi omejevanje tvegan in krepitev finančne stabilnosti. Veseli me, da se v tem poročilu izpostavlja ohranjanje raznolikosti bančnih eh, poti in tudi zagotavljanje stabilnosti evropskega bančnega sistema. Poročevalec upravičeno izpostavlja eh, primere pranja denarja in eh, posledično tudi visoko stopnjo slabih eh, posojil in velikost parabančnega sistema, sistema sivega bančništva, ki ga ocenjujemo na približno 40 odstotkov vrednosti evropskega bančnega sistema. Poljska delegacija v skupini EKR zato to poročilo podpira. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega. Ožuk, besedo ima za eno minuto gospod Viegas. Najlepša hvala. Vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je, če imamo finančni sistem, ki lahko rešuje probleme ekonomije. Resnica je, da sam finančni sistem še vedno ostaja problem za Evropsko unijo, namesto da bi bil rešitev. Še vedno smo zaskrbljeni zaradi um, slabih posojil, vendar pa nimamo mehanizmov, ki so um, in nismo rešili problema mehanizmov, ki so pripeljali do te krize. Kar nekaj kozmetičnih manevr, manevrov je bilo sprejetih, vendar pa so um, primankljaji še vedno zelo veliki. Imamo neke operacije, ki so oblikovali velikanske banke, ki nam povzročajo velike težave. In na konc, kon, koncu koncev smo uspeli prek Evropskega mehanizma za stabilnost so vlade sedaj v službi evropskega sistema. Nadzor je edino, kar bo lahko naredil, da bodo banke v službi gospodarstva in obratno. Sedem minut, gospod Mono. Federalistični projekt bančne unije je po našem mnenju totalitarna in nedemokratična rešitev. Totalitarna zato, ker so od leta 2014 države članice izgubile svojo bančno suverenost, prevzela pa jo ECB, ki je danes ni tu. Nobena, drž, nobena uh, prava demokratična kontrola uh, ni na voljo v okviru ECB. Neizvoljeni predstavniki v Frankfurtu posegajo v nacionalno politiko in na ta način smo presekali organsko povezavo med državo in njenim bančnim sistemom, kar pomeni, da so države popolnoma nemočne. Ko bo prišel naslednji veliki sistemski šok ali ko bo prišlo do krize na finančnih trgih, bodo prihranki vrčevalcev izginili. To pomeni, da se Evropsko bančništvo sooča z stalnim eh, tveganjem stečaja in eh, zato v imenu demokracije in splošnega interesa evropskih državljanov menim, da je treba nujno odpraviti eh, to evropsko aberacijo, ki se imenuje Bančna unija in ponovno pridobiti nacionalni nadzor nad bankami, se pravi, nad pod, da banke pridejo pod nadzor ljudstva. Hvala den eh, Berichterstatter. Eh, Hvala poročevalcu. Stališče ELS je v veliki meri eh, tudi povzel, zato se zahvaljujem. Slišali smo dva zadnja govornika, predstavnika GUE in predstavnika EFDD. Oba sta uložila amadmaje. GUE želi bančno unijo odpraviti, EFDD pa želi eh, izjeme za Italijo. Če bomo prišli tako daleč, če bo to rešitev, potem lahko kar spakiramo kufre. Ne samo, da se zahvaljujem poročevalcu, ampak naj povem tudi, kaj so bili mm, za nas ključni eh, vidiki. Vsak dove eh, od tistih, ki so se ukvarjali z bančno krizo, da je bil eh, pohlep in premalo regulacije tisto, kar je privedlo do bančne krize. Nič drugega, pohlep v tej panogi. In več kot 30 zakonskih predlogov smo tu sprejeli in hvala komisiji za predstavitev leteh, čeprav je njihovo izvajanje trajalo nekaj predolgo. Za nas je predvsem pomembna sorazmernost med velikimi in malimi bankami. V ZDA imamo regulirane eh, velike eh, banke in tudi za male banke drugačno regulacijo. V Evropi tega še nimamo. Kot drugo, boj proti pranju denarja bo uspešen le, če ga bodo države članice izvajale. Kot tretje, slabe, slaba posojila je potrebno sanirati. Tu se strinjamo. Četrtič, raznolikost evropskih bančnih modelov je nekaj, kar ne smemo postavljati pod vprašaj. Zdi se mi, da je to še posebej pri Nemčiji nekaj, kar se vedno znova poskuša. In še zadnja zadeva, eh, zavarovanje vlog, to je nekaj, kar eh, bomo lahko nastavili šele, ko se bodo odpravljena tveganja in to ima, nima nobene zveze z koncem mandata. Hvala. Hvala lepa, kolega Langen, za minuto in pol, gospa Beres. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod eh, podpredsednik, menim, da imamo tu opravka s poročilom, ki je še kako koristno poročilo o stanju bančne unije. Omenili ste že nekaj točk in naj tudi izpostavim, kako zelo pomembno je dobro delovanje bančne unije z vidika samega delovanja našega gospodarstva. In rada bi opozorila na dve ključni sporočili. Prvo sporočilo je, da moramo narediti korak dlje. Kot ste že omenili, vprašanje boja proti pranju denarja zahteva krepitev, kot je odločil ta parlament, krepitev Evropskega eh, bančnega organa, da bo ta lahko vzpostavil pravo mrežo nadzornih organov, v smislu boja proti pranju denarja. In to je možno le, če se spremeni tudi sistem upravljanja nadzornih eh, organov in upamo, da nas bo komisija v polni meri podprla v mandatu, ki nam ga je z veliko večino poveril naš pristojni odbor. Moje drugo sporočilo tu na tem mestu je ta slavna tema odprave tvegan, zmaševanje tvegan in pa delitev eh, tvegan. Zdi se, da nekateri poslanci tu v tem parlamentu Eh, progresivno poskušajo zahteve vse bolj eh, postopno uvajati. Ampak dejstvo je, da je potrebno od prvega dne imeti jasna pravila. In te zahteve, ki jih imamo do držav članic, moramo seveda po eni strani tudi kompenzirati. In tu računamo tudi na podporo komisije, da bomo uspeli doseči napredek. Hvala, gospa Beres, za eno minuto, gospod eh, Starbati. Gospod eh, predsedujoči, Mario Draghi je pred letom dni tu v tej dvorani dejal, da je skupni sistem jamstev za vlog ključen element bančne unije, Fernandez je to tudi povdaril. Jaz pa vem, da je skupen sistem jamstva za vloge nekaj, kar bančnega sistema ne krpi, ampak ga šibi. Krize v bankah, ki se lahko skrijejo tudi z bilančnimi računovskimi triki, eh, bodo vedno obstajale. Kot drugo, gospod Dragi zopet promovira slabe terjatve, saj se banke sili v tveganja, ki jih sicer ne bi sprejemale. In tu imamo zopet tudi problem moralnega hazarda. Že Aristotel je dejal, da če so kar naenkrat odgovorni vsi, ni odgovoren na koncu nihče. In eh, na ta način bomo bančno unijo ne okrepili, temveč bomo samo vključili dodatne dodatna tveganja v bančni sistem. Hvala lepa za eno minuto, gospod Urban Krespo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pred eh, nekaj leti, ko se je začela kriza, je bančna unija doživela velik, eh, velike težave. Male in srednje velike banke se sistematično uničujejo in ta sistem vzpostavljanja oligopola nedvomno pomeni, da banke ne bodo več v javni lasti. Gre za samo še ostanek, ki pomeni slabe storitve, sami bančni eh, klienti, se pravi stranke bank, komitenti bank, pa so na nek način prepuščeni samovolji bank. Tako da tu ni nikakršne boljše zaščite, zato nasprotujemo predlogu bančne unije. Hvala, gospod Orban Krespo, za eno minuto, gospod Vali. Hvala lepa. Gospod Langen je že odšel, ampak Je, da želi njegova skupina, da želi naša skupina pomagati italijanskim bankam, tudi njihova skupina verjetno želi eh, pomagati eh, svojim bankam. Če pogledamo eh, Nordbank eh, in druge banke, ki so zelo izpostavljene tudi v pomorskem sektorju. Tako da mislim, da je pomembno postopati z neke občutljivosti, ko se lotevamo velikih količin slabih posojil. Eh, ECB preko svojega hm, previdnostnega mehanizma eh, podaja tudi priporočila določenim zasebnim bankam in sprejema sama priporočila določenih zasebnih bank, kot je sistem BlackRock, ki zdajva stresne teste. In mislim, da bi morali biti nekoliko bolj občutljivi do takšnih tematik. Nemčija, Francija sta prejeli eh, na stotine milijard javnega denarja za eh, rešitev bank. Mm, mi smo zelo, zelo eh, zmanjšali obseg slabih posojil, enako se je zgodilo v Grčiji, mislim, da je zelo pomembno, da se ne ustvarijo še večji problemi v celi Evropi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Valli. Naslednji je kolega Rosati. Minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod eh, podpredsednik komisije. Strinjam se, da smo pri izgradnji bančne unije naredili velik korak naprej, ampak naj opozorim tudi na to, da to unijo gradimo že skoraj da sedem let in še vedno to ostaja nedokončan projekt naj izpostavim tri elemente, ki so po mojem mnenju ključnega pomena, če želimo, da bo ta unija, bančna unija, končno v polni meri zaživela. Kot prvo, končati je potrebno proces do kapitalizacije oziroma financiranja sklada za eh, sanacijo in eh, reševanje bank. Eh, imamo težave tudi z evropskim mehanizmom stabilnosti. Kolegi so prej govorili, da nimamo še vedno ne evropskega sistema za jamstvo vlog, tudi to je ključni element. In še tretja zadeva, ne uspeva nam ravno najbolje rešiti se prekomerne količine slabih posojil. To je veliko breme, ki nam lahko oteži premostitev krize. Minuto in pol imam, gospod predsedujoči, minuto in pol. No, in to nam lahko onemogoči izstop iz krize ali iz naslednje recesije. Zato pozivam vse, tudi Evropsko komisijo in predvsem države članice, da pospešijo aktivnosti v smeri izpopolnitve bančne unije. Hvala lepa, gospod Rosati, in opravičujem se moja napaka glede časa za govor. Naslednja je gospa Pietika, en minuta in pol. deset let po izbruhu finančne krize, je dober trenutek, da se ozremo nazaj in pogledamo, kaj se je dogodilo, kako so se institucije soočile s problemom, ki je bil pred nami z predlogom o bančni uniji. Hvala komisiji za vse pogoje, ki jih je ta uspela izpolniti, da smo bančno unijo lahko začeli vzpostavljati že v okviru tega mandata. Tako da hvala za vaše razumevanje te problematike na politični ravni. Tri zadeve so pomembne. Prekomerna zadolženost, servisiranje dolga in tvegane investicije. Spomnimo se poročila Lekenen, ki je ostalo bolj ali manj nekako v zraku. Pomembno je vprašanje trajnostnega financiranja in če pogledamo poslovanje bank, če pogledamo njihovo eh, kreditno dejavnost, je to zelo pomembno. Potem je tu tudi vprašanje reguliranja drugih akterjev v finančnem sektorju, naprimer sklade rizičnega kapitala in pa tudi druge eh, sklade. Saj je pomembno, da ti akteri izpolnjujejo podobne pogoje, da mali vlagatelji ne bodo prepuščeni enakim tveganjem, kot so bili pri prejšnji krizi. In to so še zadeve, glede katerih bo potrebno poiskati rešitve skupaj s parlamentom in komisijo. Hvala, prehajamo na splošno razpravo, najprej kolega Kaputo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Če želimo zagotoviti finančno stabilnost, je pomembno, da izpopolnimo bančno unijo s prejemom ukrepov za zniženje bančnega tveganja. Cilj bančne unije je poleg zagotavljanja bančne stabilnosti tudi ohranjanje raznolikosti trajnostnih finančnih e, in bančnih modelov v Evropski uniji, da evropski bančni model ne bo šel v smer enotnega modela, e, kar predstavlja veliko težavo za male in srednje banke. Pomembno je, da se zavedemo, da te manjše banke lahko bolje izpolnjujejo zahteve državljanov. Kar zadeva evropsko bančno nadzorništvo, predvsem potrebujemo enotni eh, pristop, eh, predvsem kar zadeva tudi ukrepe za boj proti pranju denarja v bančnem sistemu. Izpostaviti potrebno jasne pristojnosti, eh, kar zadeva Evropsko bančno unijo. Kar zadeva tako imenovani sistem sivega bančništva v EU, ki predstavlja 400 odstotkov.